je to sprejeto. Odbor Ekon bo sprožil skladno s členom 69.4.1 e poslovnika pogajanja in sicer potrebuje zdaj še mandat. Ta mandat najdete na spletni strani parlamenta. Naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Skladno s 69. členom 4.2 lahko politična skupina ali pa število poslancev prosijo do polnoči 3. marca, da se ta sklep o začetku pogajanj da na glasovanje. Če ne bo podaljna zahteva, da se glasuje o začetku pogajanj, lahko ekon ta pogajanja tudi začne.